tomando sus asientos. El acta de la sesión. Prosim, če se posedete, cenjene kolegice in kolegi, na voljo je že zapisnik in če ne bo nikakršnih pripomb, nam bomo šteli, da je zapisnik tudi sprejet. Prva točka. Na dnevnem redu sta izjavi sveta in komisije o izkušnjah v zvezi z jedrsko varnostjo, ki jih je Evropa pridobila iz jedrske nesreče na japonskem. Za svet ima besedo gospa Gjori. bien señorías hemos observado este hermoso espectáculo no dame y господие opazujemo ta čudoviti prizor, eh, ki ste nam ga ponudili, vendar je sedaj dovolj in če lahko prosim dovolite, da nadaljujemo s plenarnim zasedanjem, prosim vas torej, da se usedete na svoja mesta, te da se vzdržite od eh, izražanja vašega mnenja na ta način, ki ni ustrezen za to plenarno zasedanje. Gospod Djer, izvolite. Gospod predsedujoči, gospod komisar, gospod poslanke in poslanci, dovolite mi naj, najprej pozdravim nadaljevanje te razprave, ki se je začela že prejšnji mesec in že samo to kaže na dejstvo, da gre za zelo resno zadevo. Gre za hudo nesrečo, za več nesreč na japonskem. Institucije Evropske unije so se ustrezno odzvali in se spopadle s tem problemom. Naj še enkrat potrdim, da smo pripravljeni nuditi trajno podporo eh, japonskim kemu ljudstvu in pomagati po svojih močeh tudi pri razrešitvi jedrskega problema. 25. marca smo se že odločno izrekli v zvezi s tem. Dovolite mi naj še enkrat povdarim, da je mađarsko predsedstvo reagiralo takoj, še zlasti v zvezi z jedrsko nevarnostjo in eh, že na samem začetku smo se hoteli izogniti napačnemu vtisu, ki bi ga lahko javnost dobila zaradi tega in zaradi možnosti jedrske nevarnosti. Prav tako smo se trudili odzvati čim prej v zvezi z govoricami o možnosti škodljivih učinkov, ki bi prišli do nas od zunaj. Eh, lahko rečemo, da ima Evropa že več kot 25 let ustrezno zakonodajo, ki je zavezujoča in ureja področje civilne uporabe jedrske energije. Gre torej za vprašanje jedrske varnosti, ki pa je hkrati tudi trajni proces, pri katerem stalno vzpostavljamo vedno natančnejša pravila in predpise glede na tisto, če se vse naučimo ob nesrečah, kot sedaj poteka v Fukushimi in iz prejšnjih sorodnih situacij. Svet je med drugim potrdil tudi to, da moramo nadaljevati z začetim procesom zagotavljanja jedrske varnosti, eh, z vzpostavljanjem zakonodajnih okvirov za to. Potreben pa je vedno tudi večplastni in večstranski odziv, pri čemer je treba stalno skrbeti tudi za ustrezne preizkuse varnosti. Obseg izvajanja tovrstnih dejavnosti pa je treba še izboljšati, z sodelovanjem s strokovnjaki. Evropska agencija za jedrsko varnost v sodelovanju z drugimi pristojnimi organi eh, poskuša vzpostaviti nova pravila. Upam, da nam bo do srede maja tudi uspelo, tako da bomo lahko že poleti začeli z oceno varnostnega stanja marsikatere dejavnosti že potekajo, še zlasti v jedrskih elektrarnah na območju Evropske unije, odkuda pričakujemo tudi natančnejša poročila do konca tega leta. Rezultati stresnih testov bodo na voljo javnosti v celotni Evropski uniji in tudi posebno poročilo, ki ga pripravljamo na to temo, bo dokončano do konca tega leta. Svet je tudi zaprosil komisijo naj še enkrat pregleda obstoječe zakonodajne okvire v zvezi z jedrsko varnostjo in v zvezi s tem predlaga tudi izboljšave, kjer je to potrebno. Vmes, v tem času bomo nadaljevali z vsem delom, ki smo ga že eh, začeli, prav tako se še nadalje dela na direktivi o radioaktivnih odpadkih in tudi za natančnejše spremljanje stanja jedrskih instalacij v celem njihovem obdobju obratovanja in poznejšega mirovanja. Potrebno je spostaviti tudi nove, višje varnostne standarde. Jedrska energija je zelo pomembna in kot pomemben energetski vir mora tudi zagotavljati določeno varnost eh, dobave, vendar nikako ne more biti pomembnejša od zdravja ljudi. Tako moramo upoštevati dejansko stanje v Evropi, še zlasti v zvezi z energetsko mešanico. Eh, držav članic, pri tem moramo zagotoviti raznolikost energetskih virov in države članice imajo to v lastni pristojnosti. Ne glede na to pa lahko napredujemo s tem, da si zastavimo skupne cile in tudi oblikujemo skupno politiko. Ob koncu leta nameravamo tudi eh, opraviti prvi pregled v zvezi eh, z načrtom do leta 2020. in upamo, da bomo tudi z, dosegli vse zastavljene cilje na področju energetike, tudi glede zanesljivosti dobave elektrike in varnosti. Energetske politike držav članic eh, so seveda medsebojno povezane, zato moramo vzpostaviti skupni koncept in razumeti v istem kontekstu, kaj pomenijo energetske politike v povezavi s cenami energentov, energije in zavedati se moramo, da je 14 držav članic naklonjeno jedrski energiji, da ne morejo nenadoma zapreti jedrskih elektrarn, še zlasti ne brez koordinacije drugih držav članic in razmisleka o drugih alternativnih virih in tudi prilagoditve omreži tem potrebam. Pred eh, energetskim vrhom v mesecu maju bo treba še razpravljati o teh zadevah. In ne nazadnje, moramo tudi obvestiti javnost o naših pričakovanjih in predvidevanjih ter kakšne so prednosti naših izbir energentov. Ob poteku dogodkov vas bom seveda tekoče obveščala. Najlepša hvala. Sedaj pravimo besedo komisarju Otingerju. Gospod predsedujoči, gospa Göri, spoštovane poslanke in poslanci. 11. marca je prišlo do hudega potresa na Japonskem. Temu je sledil tsunami, potem pa je bilo veliko incidentov v jedrskih elektrarnah. Škoda je občutna, to velja za številne enote jedrskih elektrarn. Še danes nismo mogli popolnoma zajeziti škode in ne vemo, kaj se bo zgodilo v končni fazi. Ne vemo, ali bomo uspešno obvladali položaj. Sprašanje je, kaj se bo zgodilo, ali lahko pravzaprav ustrezno nadziramo tehnološki razvoj, kar pomeni, da bo to vplivalo tudi na naše razprave v Evropski uniji, pa tudi na razprave v širšem okviru, ko govorimo o jedrski varnosti, pa tudi o energetski mešanici. Že 11. marca, pa tudi 15. marca eh, smo oblikovali skupino na visoki ravni, kar pomeni, da so tukaj prišli predstavniki energetskih eh, podjetij, tudi ministri in takrat smo se pogovarjali o teh eh, perečih eh, vprašanjih. In potem smo se sestali tudi na ravni ministrov energi za energijo in tudi na ravni sveta, kjer smo povabili eh, tudi predstavnike komisije in predstavnike nacionalnih organov. Smo se pogovorili o tem, eh, kako naj bi oblikovali te eh, stresne teste, kako bi oblikovali jasne standarde in takrat smo podelili mandat vsem tem organom. Od takrat se posvečamo temu, da bi pripravili konkretne programe. Ena predstavnik v generalnem direktoratu je v tem trenutku prevzel to nalogo, pripravil bo nekakšen katalog eh, meril in standardov na tem področju in predtem eh, bomo to posredovali eh, tudi Evropskemu parlamentu in javnosti, da bo proces čim bolj pregleden. Še enkrat pa se moramo posvetiti določenim nevarnostim, kot je recimo potres v Evropski uniji, potem tudi kaj je z Atlantikom, kaj je z gladino vode in kaj je z jedrskimi objekti v Evropski uniji gre za to, da pomagamo tistim ljudem, ki živijo v bližini jedrskih elektran, kako bi lahko pravzaprav eh, zavarovali določene hladilne sisteme, kako zavarovati tudi agregate, ki proizvajajo električno energijo. Potem so tukaj nevarnosti, ki izvirajo iz kibernetskih napadov ali pa morda terorističnih napadov iz uporabe letal in podobni incidenti. Vse to moramo preveriti v tem katalogu standardnih praks. Pričakujemo, da maja na plenarnem zasedanju eh, bomo imeli možnost, eh, da dobimo eh, to mnenje nacionalnih organov za jedrsko varnost in upam, da bomo takrat lahko sklenili ta projekt. In da do konca leta bi potem imeli na mizi obsežen pregled, namen pa je, da bi zagotovili najvišjo raven varnosti in eh, da bi tako omogočili eh, dobro delovanje jedrskih elektrar na ravni Evropske unije. Ravno tako smo vstopili v stik eh, z številnimi vladami, recimo z vlado Ruske federacije, pa tudi vlado Ukrajine. Te stike bomo nadgradili tudi v naslednjih dneh, povezali se bomo s švicarsko vlado, pa tudi z Armenijo. Ravno tako pa se bomo posvetovali s tistimi vladami, kot je recimo Turčija ali Belorusija, ki nameravajo zgraditi jedrske elektrarne. Zakaj? Da bi uveljavili visoko raven varnostnih standardov, da bi se ta pravila lahko izvajala, da bi lahko upravljali varnostne preglede v sosedskih državah Evropske unije. Zelo dobro vemo, da je pristojnost za energetsko mešanico in za uporabo energetskih tehnologij, kar pomeni, da v to sodijo tudi jedrske elektrarne, še vedno v pristojnosti držav članic. V zadnjih dneh smo videli, da države članice dejansko imajo velik interes, da to pristojnost tudi ohranijo. Drugače povedano, odločitev o uporabi jedrske energije na evropski ravni ni usklajena z pogodbami Evropske unije in eh, ta načrt ni realističen. Ampak varnostni in stresni testi, kjer bi bili udeleženi vsi, to pa se mi zdi kritičen skupni imenovalec in to je skupen projekt za vse države članice, ne glede na to, ali uporabljajo jedrsko energijo ali ne. 76 odstotkov energije pridobijo francozi iz jedrske energije, avstrici nimajo jedrske energije, Nemčija sedaj razmišlja o tem, ali bi lahko skrajšala možnost eh, obratovanja jedrskih elektran, potem eh, Poljska in Italija ponovno razmišljata o uporabi jedrske energije. To so sedaj te debate, ki se vodijo na nacionalni ravni. Preveriti moramo varnostne standarde in poleg tega je ravno tako nujno, da zagotovimo, eh, da se prenese direktiva o jedrski varnosti do julija letos, temu pripisujemo velik pomen. Poleg tega bomo do leta 2014 mogli, morali opraviti evaluacijo na tem področju. Ravno tako bomo morali to prenesti v nacionalno zakonodajo. To so projekti, ki jih eh, sedaj načrtujemo do konca leta. Bomo nadaljevali s tem projektom Evropskemu parlamentu, bomo posredovali eh, svoje misli o tem, kako lahko okrepimo delovanje te direktive. Prej smo imeli uh, samo določene organe, ki so delovali, ampak nismo imeli dovolj pravil, ki bi to urejala v praksi. Potem je tukaj kar nekaj predlogov o ravnanju z jedrskimi odpadki. Komisija je to predložila, sedaj se parlament in svet posvetujeta o tem svežnju, tudi to je pomemben korak, ki nam bo omogočal, da bomo zagotovili visoko raven jedrske varnosti. Zelo dobro vemo, da varnostni pregledi imajo določene prostovoljne možnosti eh, za države članice, kar pomeni, da so one tiste, ki se bodo v končni fazi odločile o tem. Ocena varnostnih standardov in potem potrebni ukrepi na tem področju skupaj z našimi predlogi, ki jih bodo oblikovali strokovnjaki. Vse to bodo morale zagotoviti države članice. In potem bodo njihovi varnostni organi tisti, ki bodo odgovorni za izvajanje teh smernic. Še naprej vas bomo obveščali, videli bomo, kaj je z osnutkom stresnih testov, videli bomo, ali to lahko predložimo tudi v nadaljno fazo obravnave. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Pojdimo naprej na govornike političnih skupin. Gospod Vortman, gospa Vortman Kol ima besedo v imenu EPP. Hvala lepa. E, najprej bi se rada zahvalila komisarju Oettingerju, ker se je takoj odzval na ta dosje o jedrski varnosti, e, ker je po desreči na japonskem tudi to vprašanje pridobilo na pomenu Poskrbeti moramo za boljšo ureditev in pravno podlago za jedrsko varnost. Tako svet kot komisija imata pri tem pomembno vlogo. Pri tem smo soodvisni drug od drugega, ker gre za jedrsko varnost. Treba je opraviti določene preizkuse, teste na panevropski ravni. Oblikovati moramo tudi ustrezna priporočila in javno poročanje o jedrski varnosti, tako da bodo ljudje na tekočem. Upam, da boste delovali na tem, gospod Otinger, da boste eh, zagotovili usklajen pristop držav članic na skupnih osnovah. Če določene jedrske elektrane ne bodo upravile, preizkusa, bo treba takoj ukrepati in odpraviti ugotovljene težave in v vsakem primeru poskrbeti za rešitev problema jedrskih elektrarn v okvari oziroma tisti, ki pomenijo tveganje. To je lahko veliko tveganje za celotno Evropsko unijo. Moramo pogledati najprej, kakšno so tveganja in jih ponderirati, te se ustrezno odzvati na to v celovitem procesu. Gre za pomembno vprašanje, se vsi vemo, da iz teh virov pokrivamo velik delež naših potreb po električni energiji. Vendar pri tem ne smemo izgubiti izpred oči vprašanja prihodnosti nas vseh. Potrebno je osvajati celovitejšo politiko, energetsko politiko na temelju obnovljivih virov sedaj pa gospa Ulfskog v imenu socialnih demokratov. Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, gospod komisar, res je, da je jedrska energija poseben energetski vir, ki je zelo različen od drugih in lahko povzroči neverjetno veliko škodo državam in državljanom, lahko povzroči celo trajne poškodbe za številne generacije vnaprej. Zaradi tega govorimo o večjem obsegu varnosti in zato je tudi potreben konsens tudi tukaj v parlamentu. Ne moremo namreč na nacionalni ravni urejati jedrske problematike, ker jedrska energija ne pozna državnih meja. Prav tako ne pozna meja Evropske unije in zato imamo to razpravo o varnosti jedrske energije, ki je zelo pomembna. Še pomembnejše je, da bomo imeli čim bolj usklajene odločitve tudi na ravni Evropskega parlamenta. In prav tako je absolutno nujno, da premostimo svoje razlike, ko se lotevamo tega pomembnega vprašanja. Moramo zastaviti srednjeročne in dolgoročne ukrepe v zvezi z zagotavljanjem jedrske varnosti. Zavedamo se, da nimamo dovolj raznolikih energetskih virov in zato posegamo po jedrski energiji. Pa vendar je treba razmišljati tudi o energetski učinkovitosti in o novih virih energije. Moramo govoriti o neke vrste energetski paradigmi. To, kar se trenutno dogaja, bi lahko bil začetek nove ere, novega obdobja na razvoju eh, trajnostnih energetskih virov, kar nam bo v končni fazi omogočilo, da zapremo jedrske elektrarne. Ulskog. Hvala lepa, gospa Ulskog. Sedaj pa minuto in pol, gospa Ek za skupino Alde tragični dogodki na japonskem niso razkrili le napak v japonskih reaktorjih, temveč so izkazali tudi številne napake v mednarodnih sistemih pri zagotavljanju jedrske varnosti. Veliko evropejcev je sedaj zaskrbljenih zaradi varnosti elektrarn, jedrskih elektrarn tu v Evropi. Zato je nujno potrebno, da oblikujemo skupen celovit pristop, nov pristop k jedrski varnosti. Dosedanje obstoji obstoječi preizkusi niso zadostni. Moramo pregledati ponovno celotno našo kulturo jedrske varnosti in še zlasti, kaj vse je možno na podlagi obstoječih eh, in pričakovanih jedrskih scenarijev moramo imeti skupne kriterije skupnosti, vse mora biti jasno, da ne moramo pustiti nacionalnim organom in vladam, da sami sebe nadzirajo. Potrebujemo neodvisna strokovna mnenja, ekspertna mnenja in vsa dejstva je treba objaviti. Danes je to edina kredibilna alternativa. Prav tako moramo imeti celovit pregled zakonodaje Evropske unije na področju jedrske zakonodaje, prav tako delovanja Evropske agencije za jedrsko varnost. Imam sicer določenje o tem, kaj je v pristojnosti komisije, vendar smo tukaj vsi odgovorni. Vsakdo mora prevzeti svoj delež odgovornosti in nujno je potrebno, da se iz tega nekaj naučimo, ter začnemo končno razmišljati o alternativnih virih energije energije ter o učinkoviti rabi energije ter končno dosežemo zastavljene cilje, ki morajo biti tudi zavezujoči. Hvala lepa. Sedaj za zelene gospa Harm, za minuti in pol. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Ko govorimo o stresnih testih, lahko povem, da nimam veliko vere, da bo to uspelo. Zakaj ni dobro, ko govorimo o predelitvi eh, meril, eh, potem govorimo tudi o oceni rezultatov in ni dobro, da je to vse v rokah nacionalnih organov, da so oni tisti, eh, ki bi bili eh, pristojni za to področje, ker do sedaj so bili oni edini, ki so imeli pristojnost za nazor jedrskih obratov v Evropski uniji. Meni se to ne zdi dobro, ker ne na zadnje tako ne bomo v uveljavili eh, teh eh, dobrih pristopov, ker ne nazadnje tudi v preteklosti so vedno znova zagovarjali, eh, da so te jedrske elektrarne varne, da bodo varne za vse večne čase. Ali res mislite, da bo kar naenkrat ta organ rekel, da so jedrske elektrarne dobre, ampak da so oni v preteklosti kot nadzorni organ opravljali zelo slabo delo? Sama ne mislim, da bodo oni sedaj spremenili ta pristop in upam, gospod Oettinger, da jim tudi vi ne boste nasedli. Tako da mislim, da bi bilo res dobro, da sedaj pritisnemo na te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 pravzaprav vi želite, da vas jemljemo resno, ampak vaše besede nam to ne omogočajo. Ali res lahko zagotovite, eh, da bomo najeli neodvisne strokovnjake za te stresne teste, ali nam res lahko to obljubite? Ali boste res rekli, da bomo preverili vse, da pa ne bomo imeli samo nekakšne dokumentarne raziskave, ker v preteklosti je, se je žal samo to eh, zgodilo, ampak to je nekakšen brezobi tiger in več desetletij se je zgodilo, da so to strokovnjaki, ki se več desetletij desetletji poznajo in pravzaprav so vedno znova zanemarili te pomankljivosti in napake. Mi kot zeleni dejansko pričakujemo, da so stresni testi dejansko izvedeni tako, da bomo videli, kateri jedrski obrati so dobri, katere pa dejansko moramo zapreti. Stresni testi so, če smo resni, a, potem, bi to preboj, potem bi to pomenilo preboj na evropski ravni. Tako da potrebujemo res dejanski načrt, časovnico, ki se bo začela sedaj, recimo leta 2025, če bo dobro, naj bi rekli ne do konca jedrske energije. Potem pa, gospod Oettinger, prosim vas zelo konkretno še za eno stvar. V zadnjih dneh ste dali veliko intervjujev in v Nemčiji ste že rekli, da že sedaj veste, katere jedrske energije jedrske elektrarne ne bodo uspešne pri teh stresnih testih, nekatere pa naj bi bile varne. Prosim, poveste, za katere gre. Recimo, ko govorimo o Fessenheimu, to je elektrarna, eh, ki ima pravzaprav velike težave zaradi eh, visoke eh, gladine reke Ren in tukaj je tudi potresno območje in na to so pozorili tudi francozi. Tako da prosim vas, da dejansko izpostavite te elektrarne, ker bomo takrat bolje verjeli vašim besedam in posledično tudi vaši politiki. Hvala. Thank you. Hvala lepa, gospa Harms. In sedaj za evropske konzervativce in reformiste, gospod Čičester, minuto in pol. Hvala, gospod predsedujoči. Naj se zahvalim tako predsedstvu sveta kot komisarju za vse ukrepe, ki so sicer v kontekstu moja mnenja so sicer v kontrastu z nekaterimi drugimi, ampak eh, obstaja razlika med 50 let starimi reaktorji na japonskem in novo načrtovanim eh, elektrarnam v Evropi. Zelo velika razlika je to. Prav tako je velika razlika med tveganji zaradi seizmičnih gibanj na japonskem in v Evropi. Tako moramo biti popolnoma prepričani, kaj se je dejansko zgodilo, preden bomo ukrepali in spreminjali naše odločitve ter načrte za prihodnost. Sodobni reaktori se sedaj načrtujejo tako, da so zmožni prenesti številna tveganja, ki jih je bilo nemogoče eh, premagati pred 20 ali več leti. Veselime, da se strinjate z mano, gospa Harms. Tole je bila zelo groba pripomba, vendar niste govorili v mikrofon. Vseeno pa ste mi odzeli nekaj časa za govor, gospa Harms. Obstaja predlog za moratorij. Temu odločno nasprotujem, ker bi bila to prenagljena odločitev brez zadostne znanstvene podlage. Moramo najprej dejansko vedeti, zakaj je šlo, kaj se je zgodilo, preden bomo ukrepali, ker imamo v Evropi že kar visoko raven varnostne kulture. Strinjam se, da je treba le to izboljšati, ampak nikar ne bodimo prenagljeni pri svojem ukrepanju. Hvala lepa, gospod Čičester. Sedaj pa za konfederalno skupino Evropske združene levice in zelene nordijske levice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 250 tisoč ljudi v Nemčiji je reklo, da moramo reči ne jedrski energiji. Demonstrirali so in rekli so, da potrebujemo 100 odstotno energetsko mešanico iz dobrovljivih virov energije. Vse to je izvedljivo. Po Černobilu, po Fukushimi je popolnoma jasno, da je jedrska energija povezana z velikim tveganjem. Ravno zato moramo zagotoviti visoke standarde jedrske varnosti na evropski ravni. To mora biti zavezujoče, upoštevati moramo nove moderne tehnologije. Direktiva o jedrski varnosti iz leta 2009 pa govori eh, samo o določenih standardih, ki so na voljo na ravni držav članici, ti standardi niso zavezojoči. Ravno zato moramo takoj prenoviti eh, to direktivo ob postopku soodločanja z Evropskim parlamentom. Pogodba o Euratomu tukaj ne zadostuje, zato bi res prosila vse politične skupine, da se združijo, da pritisnejo na svet in komisijo, da podamo konkreten predlog o tej direktivi. Poleg tega mislim, da moramo razmisliti tudi o dokončni neuporabi jedrske energije na ravni celotne Evropske unije. Hvala. Hvala, gospod Vils. Sedaj pa še gospod Savela za eno minuto gospod Cavela. Se strinjam z vsem, kar smo slišali doslej, tudi o moratoriju velja tudi razmis, razmišljati tudi o tem, kar je rekel gospod Čičester. Vendar, Rada bi povedala naslednje. Vstopamo v novo obdobje. E, prihaja do veliko naravnih nesreč, ki so se že zgodile in se še dogaja v 21. stoletju. Gre za same mega dogodke, mega požare, mega poplave. Kako lahko potem zagotovimo varnost, kako lahko zagotovimo šele jedrsko varnost e, v pričo vseh teh velikih nesreč. Potem prihaja tudi do mega množičnih smrtnih eh, žrtev zaradi vseh teh naravnih katastrof. Tukaj lahko sicer v tem parlamentu obsojamo zločine proti človeštvu, ampak sama eh, že, lahko rečem, da da je brezbrižnost in neskrb za varnost, če ni, ne moramo zagotoviti previdnostnih ukrepov, če ne storimo ničesar za varnost delavcev v jedrskih elektrarnah, če ne ukrepamo pravočasno, je to zame tudi ena nova oblika zločina proti človeštvu in vas vabim, da tudi vi razmislite o tem. Hvala lepa, sedaj pa dajem besedo za minuto in pol. Gospodo Del Casio. Najlepša hvala, gospod predsedojoči, eh, gospod komisar, kolegice in kolegi. Če potujete, eh, če delate karkoli, potrebujete energijo, energija pa mora od nekje eh, izhajati. Eh, do sedaj smo imeli fosilne vire energije, sedaj imamo jedrsko energijo. Seveda imamo tudi obnovljive vire energije, ampak eh, tu še razvoj ni eh, končan. Vendar moramo posebno pozornost posvečati obnovljivim virom energije. Ravno tako moramo upoštevati še druge vidike, naprimer vidik skladiščenja in zajemanja oglika. Ampak to, kar poskušamo narediti na vseh teh področjih, je eh, izboljšati učinkovitost uporabe razpoložljivih virov. Ne glede na to, na katerem področju smo, vedno skušamo izboljšati eh, učinkovitost, gospodarnost eh, uporabe virov. Potres in tsunami sta povzročila strašno uničenje na japonskem. Žrtvo je bilo ogromno in tudi eh, materialna škoda je bila ogromna. Če si pa pogledamo še eh, elektrarno na Fukushimi, torej iz tega se lahko naučimo, da moramo izboljšati varnost. Jutri eh, se bomo ukvarjali z rezolucijo. Večina političnih skupin je podprla to rezolucijo. Moramo si pogledati vsebino predloga. To je bolje, kot pa da skušate eh, doseči, da bodo vaši strankarski pogledi eh, najbolj upoštevani. Hvala lepa, gospa Kastijo. Sedaj pa za minuto, eh, gospa Madurjera. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi želela izraziti solidarnost z žrtvami in pa z družinami žrtev, tistih, ki eh, so izgubili življenje v Eh, cunamijem. Če sedaj pogledamo, kakšne implikacije ima to, kar se dogaja v jedrski elektrarni Fukushima, okrepiti moramo varnost, eh, ravno tako moramo izboljšati stopno usposobljenosti ljudi, ki delajo v tem sektorju. Absolutno prepričani moramo biti, da so pogoji dela v takšnih okoljih varni kajti to je eh, tisto področje, kjer lahko mi kot Evropska institucija tudi pomagamo, da se dosežejo ti standardi. Ne pozabimo tudi obveznosti, ki smo jih sprejeli v Evropi, kar eh, zadeva eh, energijo, energetsko učinkovitost. Okvarjamo se z obnovljivimi viri energije, okvarjamo se z večjo energetsko učinkovitostjo. Tu, mislim, moramo ponovno odpreti celotno razpravo tudi o premogu. Eh, premogo je, e, e, je edina uh, gorivo, ki ga imamo tudi doma. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Hall, eno minuto. Gospod predsedujoči, stresni teh, eh, testi eh, za tehnične standarde ne zadostujejo. Ne gre samo za po, eh, trese, kajti na Japonskem se je zgodilo ogromno stvari. E, potres. Po cunami, eh, potem je prišlo do izpada električne energije, do izpada komunikacij. Vidimo, da en problem vodi k drugemu in radioaktivnost trenutno sedaj eh, ovira uh, uh, iz, oziroma izvajanje varnostnih ukrepov. Tu ne gre za linearne dogodke. Tukaj se posledice enostavno širijo, tako kot se širi radioaktivno sevanje in kontaminacija, ki je sedaj prisotna tudi v morju. Zato je pri stresnih testih tudi treba vključiti eh, dru, druge vidike in pa upoštevati raznolike posledice. Eh, energetska mešanica je pomembna, ampak eh, gospod, predsedo, gospod predsedojoči, gospod komisar, ali mislite, da bi morali sprejeti monatori o načrtovanju za jedrske elektranke in kako zagotoviti, da se bodo vlade in vlagatelji osredotočali na to, kako zagotoviti večjo energetsko učinkovitost in večjo uporabo obnovljivih virov energije. Hvala lepa. Gospa Hol. Minuta in pol. Gospod Turmes. Sa, Spoštovani gospod predsednik, gospod komisar, gospe in gospodje. Dramatični dogodki na japonskem so zelo jasno pokazali, da samo edina varna jedrska elektrarna je tista, ki se nikoli ni zgradila ali pa preneha z obratovanjem. Samo tako lahko zagotovimo 100-odstotno varnost. Vse drugo mislim, da je to japonska jasno pokazala. Uh, je neuzdržno. In evropski državljani to zelo dobro vedo, ker je temu tako, sedaj od nas pričakujejo, da se zelo odločno odzovemo. In kaj je lahko ta odgovor? Samo ta, da jim ponudimo evropsko vizijo in v tej viziji upravimo energetske vire iz obnovljivih virov. Ko govorimo o energetski učinkovitosti, to moramo pravzaprav upoštevati pri industrijski politiki, energetiki, prevozu, komunikacijah. Dejansko potrebujemo nabor obnovljivih verov energije, zemljski plin je tukaj energent za prehodno fazo. Samo tako lahko uveljavimo to strategijo. Vprašanje, ki smo vam ga danes zastavili, gospod komisar, je naslednje. Zdaj želite govoriti o energetskem načrtu leta 2015, potem pa še do leta 2050. Lahko vas vprašam, ali želite z nami sodelovati pri tem projektu, ali ste tudi prepričani, da ta energetski načrt bi morali uporabiti, ne samo, da to delimo strokovnjaki, ampak da tudi naše državljanke in državljanke počimo od alternativnih možnosti in jim damo tudi možnost, da sodelujejo pri tej razpravi. Hvala lepa, gospod Turmes. Sedaj pa. Gospod Šimanski, ena minuta, prosim. Najlepša hvala. Iz tega, kar se je zgodilo na japonskem, se lahko česa naučimo. Prva stvar, ki se lahko naučimo, je previdnost. In opustiti jedrsko energijo ne, eh, ne pomeni, da bomo s tem rešili vse probleme. Kajti na naših mejah je še vedno precej eh, jedrskih elektrarn, ki so izven našega nadzora. Seveda, eh, v Kaliningradu se odločili za investicije, pa v Belorusiji. Investicije se izvajajo. Ampak to bi bilo seveda tudi slabo za konkurenčnost našega energetskega sektorja in za našo industrijo. Danes moramo zagotoviti, da elektrika, ki se proizvaja izven naših meja, se proizvaja po istih standardih kot v Evropi. Hvala lepa, gospod Šimanski. Sedaj pa gospod Ransdorf, eno minuto. Děkuji, pane predsedající. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Katastrofa na japonskem lahko pripelje do več različnih zaključkov. Energija mora biti pod nadzorom držav. In vsakrš, vse elektrarne morajo imeti backup opremo, tepko. Je določene stvari zanemaril, zato bi morali reči ne eh, trgovcem s eh, strahom, zelenim trgovcem s strahom, ki trenutno prakticirajo oziroma pridigajo eh, o nevarnostih jedrske energije za Evropo. Potrebujemo komisijo, kjer bodo drzni ljudje, ki se ne bodo bali novih rešitev. Potrebujemo takšne ljudi, ki bodo pionirskega duha. To, česar ne potrebujemo, so ljudje, ki skrbijo samo za sedmi interesi. Hvala lepa. Hvala lepa. Minuto in pol, gospod Lize. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, gospe in gospodje. Podpiram skupno rezolucijo iz eh, srca. Predvsem moramo posredovati eh, dve sporočili za odgovorne organe v državah članicah, to pa naslavljamo tudi na ljudstvo. Potrebujemo skupna pravila, če izbruhnejo jedrske nesreče v celotni Evropski uniji. Ko govorimo o agencijah za jedrsko varnost, to mora biti pravzaprav v vse evropske pristojnosti. So 80 km od Štrasburga, imamo dve nemški elektrarni, prišlo je do določenih težav. In 100 km od tukaj v Fessenheimu pa je reaktor in vemo veliko stvari in ena stvar, ki vemo, je, da ta reaktor nikakor ni varen, ker pomeni, da so ta reaktor odklopili to pomeni, da potrebujemo skupna merila, ravno tako potrebujemo zelo visoko raven varnostnih standardov. In zakonodajo imamo, politično vprašanje pa je, kako daleč bomo šli, kar zdeva pravno podlago. Iti moramo veliko dlje, kot smo storili do sedaj. Država članica je tista, ki se odloča o energetski mešanici, nekatere več ne bodo imele jedrske energije. Naše sporočilo pa je naslednje recimo ruski uvoz eh, zemljskega plina, tega ne bomo nadomestili s tem. Ne, mi smo rekli, da potrebujemo več obnovljivih virov energije, želimo si više energetsko učinkovitost. Gospod komisar, pred Fukushimo ste pripravili načrt za energetsko učinkovitost, ki je pomemben korak. Zdaj pa moramo to dati v višjo predstavo in mislim, da potrebujemo zavezojoče cilje tudi na ravni Evropskega parlamenta. Ne želimo si eh, fosilnih eh, goriv, ampak potrebujemo energetsko učinkovitost, tudi stroškovno učinkovitost odkritost eh, in mislim, da moramo res dati temu projektu, da moramo temu te, projektu dati zagon. Hvala lepa, gospod Lize. Sedaj pa gospod Trotman, minuto. E, gospod predsedojoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. E, Jedrska energija je tudi prehodna energija, kajti viri so omejeni, vendar pa je to tudi potencijalno Eh, nevarna energija. Stresni testi, ki se izvajajo, morajo biti narejeni čim bolj usklajeno na ravni unije, eh, pa mogoče celo v bližnjih državah eh, izvesti jih morajo neodvisni akterji na transparenten način v skladu z zelo strogimi standardi. Boj proti podnebnim spremembam mora upoštevati tudi način proizvodnje energije. Če želimo eh, dovolj en, energije, ne smemo biti v celoti odvisni od jedrske. V, vendar tu gre za proces, tu moramo eh, povečati naše napore na področju energetske učinkovitosti, na področju eh, obnovljivih virov energije in tudi moramo biti varčnejši. Eh, gre tudi za varno dobavo za energijo po celi Evropski uniji, kajti nobena država se ne sme znajti v težavah, Eh, za svoje gospodarstvo. In eh, zato mislim, da bi bilo dobro ustvariti skupnost energija. Hvala lepa, gospa Trotman, sedaj pa eh, za eno minuto gospa Lepaža. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Varnost seveda, to lahko samo podpremo. Lahko podprem vse, kar so povedali že kolegi v zvezi z neodvisnostjo eh, tistih, ki morajo izvesti stres teste. Eh, Eh, potem pa morajo pravila biti določena na ravni skupnosti. Ampak eh, vedimo, imamo stare eh, elektrarne, ki so bile projektiramo neodvisno od upoštevanih teh tveganj in obstoječe elektrarne niso v celoti vse varne. Mislim, da ne moremo sprejeti Eh, tega luksusa, da bi plačali ceno za nevarno izgrajene eh, elektrarne. Zato je treba organizirati izhod iz tega. Pri tem pa moramo upoštevati gospodarske eh, potrebe, potrebe po zaposlovanju, industrijske zmogljivosti, ravno tako moramo vedeti, da ne smemo povečati emisij CO2. In kako to narediti? Z velikim evropskim projektom Eh, projekt izstopa iz eh, jedrske energije, Klot je rekel 15 let, meni se zdi to zelo optimistično, verjetno bo treba nekoliko dlje. To je velik projekt, ta velik projekt bi lahko evropejce mobiliziral in nam vrnil zaupanje v nas in pa v institucije. Kaj ti za Fukushino, gospod predsedojoči, je še eh, vedno eh, začutiti predvsej eh, nezaupanja v javne organe in tega se moramo zavedati. Hvala lepa. Eh, gospod Trotman, gospod Rubik je pokazal eh, modri kartonček, želi vam postaviti vprašanje, ali se s tem strinjate. Gospod Rubik, imate besedo. Hvala, gospod predsedujoči. Kolegica Trautman bi prosil naslednje. Povejte mi, kaj je s Francijo. Govorili ste o modelu neodvisnih regulatorjev. To je model, ki naj bi bil uspešen. Kaj mislite? Ali ta francoski model bi lahko bil uporaben tudi za celotno Evropsko unijo, če bi imeli evropskega regulatorja, ki bi bil po vzoru francoskega regulatorja? Zahvaljujem se kolegu Rubiku za to vprašanje. Mislim, da dejansko je francoski regulator eh, neodvisen eh, in eh, v logiki tega, kar sem rekla v zvezi z Eh, Evro, z, eh, za skupno eh, politiko. Mislim, da tu potrebujemo res neodvisnega regulatorja, ki bo lahko izvajal svoje delo. Se, gospa Trotman, se strinjate, kar zadeva to, to točko. Na papirju ja neodvisen organ ampak glede na to, kako je sestavljen, vidimo, da ni nobenega pluralizma eh, v sestavi tega organa in zaradi tega si lahko postavljamo veliko vprašanj. Gospod predsednik, vedno lahko na nacionalni ravni spodbijamo eh, sestavo nekega organa in kar se tega tiče, se strinjam za gospod Lepaže. Mislim, da bo kmalo prišlo do trenutka, ko bo pluralizem boljši. Ja, vendar pa vseeno ne bi postavljala pod vprašaj poštenosti dela, ki resno jemljajo svoje eh, delo, svoje naloge, eh, zlasti tu gre za eno, gospodo, eh, za, za eno osebo gospoda Pašta. Ste vsi zadovoljni z odgovori? Ali lahko nadaljujemo? Zelo dobro. Vive la France, naj živi Francija. Za eno minuto dobi gospe, eh, besedo gospod Tošenovski. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Gospod komisar, že več tednov se ukvarjamo z izjemnimi dogodki na Japonskem in občudujemo neverjeten boj eh, Japoncev s posledicami eh, cunamija in potresa. Eh, sprašujemo se, kako jim sploh to uspeva. Taki dogodki so vedno pripeljali do uh, več varnostnih ukrepov. Na, recimo po večjih letalskih nesrečah ljudje niso nehali leteti, ampak se je varnost uh, letal povečala. Uh, moramo oceniti to, kar se je zgodilo na Japonskem, iz tega se moramo naučiti nekaj za uh, jedrske elektrarne, naravne katastrofe. Uh, način, kako je ta eh, naravna katastrofa prizadela to elektrarno, moramo razumeti in ravno tako je zelo pomembno, da se eh, naučimo česa od eh, tega, kako je potekalo reševanje takoj po katastrofi. Prav gotovo je potrebno oceniti eh, elektrarne, glede na to, ali so varne ali ne. In ti dogodki na japonskem dajo priložnost, da ponovno pregledamo obstoječe standarde brez politične histerije. Hvala lepa, sedaj pa minuto in pol, gospo Roj, eh, gospod Rojl. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Vsakdo ve, da ko govorimo o teh zadevah, eh, imamo različna stališča, tako med strokovnjaki, politično javnostjo in državami članicami. Če prisluhnemo tej razpravi, vidimo, da tukaj tudi nimamo enotnega mnenja na ravni političnih skupin. Na eni strani je tukaj velik problem, katastrofa na japonskem. S to razpravo smo začeli in eh, možnost je, da bomo to resolucijo sprejeli. Danes eh, pa se bomo predvsem osredotočili na eno vprašanje, pa tudi jutri, kaj je z varnostnimi standardi. Ali lahko izboljšamo raven teh standardov in ali tukaj lahko zagotovimo več evropske pristojnosti ali pa evropske skupne politike. V tej rezoluciji je kar nekaj stvari, ki mi niso najbolj povšeči. Pravzaprav Dobro pa je, da so kolegi uskladili to besedilo, ki se sredotoča predvsem na te koncepte več varnosti in evropsko sodelovanje, ki bi ga naj okrepili. Ravno zato se sprašujem, ali bi morda lahko danes ali jutri izkoristili to priložnost in eh, da bi videli, ali smo pravzaprav podporniki jedrske energije ali ne. To danes in jutri niti ni tako pomembno. Bolje bi bilo, da se osredotočimo eh, na določen vidik. Namreč, če jutri ne bi glasovali o teh predlogih eh, sprememb, potem mislim, da bi bilo veliko bolje, če bi se osredotočili morda tudi soglasno na to, da rečemo več varnosti ali več evropske pristojnosti. To je ključno, ker če se bo to zgodilo, potem mi kot Evropski parlament in morda bo to tudi dobro za ugled Evropskega parlamenta, lahko se bomo potem osredotočili na vprašanje, eh, kako pravzaprav pomagati japonski oziroma kako pomagati jedrski politiki, ker ne na zadnje jedrska energija da ali ne, to v tem trenutku niti ni tako pomembno. Hvala lepa. Kakšno popovdne? Gospod Rojl, ali sprejemate? Gospa Harms, izvolite. Ja, Gospod Rojl, veste, da vedno menim, da moramo nadgraditi varnostne standarde, ko govorimo o jedrski varnosti, In žal mi to ni toliko uspelo pri direktivi o jedrski varnosti, ki smo jo sprejeli pred dvema letoma. Velika večina Evropskega parlamenta je pravzaprav nasprotovala visoki ravni standardov na področju jedrske varnosti. To je velik dodaten problem, če bomo sedaj govorili o skupnem zaupanju kot Evropskem parlamentu. Pravzaprav Evropski parlament mora tukaj molčati, ker ne na zadnje se nismo ustrezno odzvali v tem spopadu. Ko govorim o premenitvenih testih, ko govorim o življenjskem ciklu. Vse to je v pristojnosti Euratuma oziroma sveta. Evropski eh, parlament tukaj pravzaprav skladno s pravili nima veliko zapovedati. Posledično pa je jasno, kaj se bo zgodilo oziroma vse eh, moramo prepustiti prihodnosti. Če pa vi sedaj govorite o tem, eh, da bomo rekli ne Euratomu, da si bomo zagotovili več transparentnosti, ko govorimo o jedrski varnosti, tam, potem bi morda bilo to dobro in potem se bo gospod Rojl tudi bolje razumela v prihodnosti. Ja, ampak nisem najbolje razumel tega vprašanja, gospa Harms, ker pravzaprav mi niste zastavili tega vprašanja, kar pa ni nič slabega. Še vedno si bom prizadeval za to, da bomo izkoristili to priložnost. Oba veva, da je to res kontroverzno stališče, ki ga zastopava. To je kontroverzno stališče. Gospod eh, Šulc, prosim, malo resnosti. Gospa Harams, res bi bil to pomemben signal, ne glede na to, kaj je s pristojnostjo na tem področju, če bi dosegli soglasje, če bi potrdili to rezolucijo z veliko večino, ker v tej rezoluciji je veliko dobrega, torej visoki varnostni standardi. To je veliko višja raven standardov, kot smo jim bili priča do sedaj. In sam sem pripravljen iti na to pot, Vemo, kaj se je zgodilo v preteklosti, ampak če bomo dosegli več evropske dane vrednosti in več varnosti, potem je to pomemben signal. Tudi eh, to lahko naslovimo na države članice. Če pa se bomo jutri sprli, če bomo rekli jedrska energija da ali ne, ker smo tukaj na nasprotnih bregovih, potem eh, verjetno ne bomo uspešni. Zagovarjam ta pristop. Nič več in nič manj. Vas ne prosim. Yes, please, please. Prosim, prosim. Eh, obnašajte se lepo. Gospod Čiča ste, postopkovno vprašanje. Gospod predsednik, užaljen sem. Gospa uh, Harms me je prekinjala uh, brez mikrofona, potem uh, pa je bila sprejeta modra kartica. Ali ne bi uh, moral jaz imeti enake obravnave? Yes. Mr. Royal, again? No. Še enkrat, gospod Royal, ja, ne? Gospod Royal, sprejemate, ja? Gospod Roj, sprašujem vas, kaj je vaše osebno stališče, ali se je to spremenilo? 30 let že nosim ta pulover, takrat smo demonstrirali proti jedrske energiji. Takrat ujmenovani strokovnjaki so rekli, da je pravzaprav samo enkrat na 10 tisoč let možno, da bo izbruhnila takšna katastrofa. Zdaj pa predsednik Potenskega instituta je rekel, ja, 10 tisoč let nedvomno, ampak na tisoče jedrskih elektrarn je in v 25 letih vemo, kaj se je zgodilo. 25 30 let se zgodi, potem izbruhne nova katastrofa. Kaj najprej bil Črnovil, potem Fukushima? Ali ste vi spremenili svoje stališče, ali še vedno mislite, da so jedrske elektrarne varne, ali pa mislite, da moramo pravzaprav eh, zapreti jedrsko elektrarno in eh, da je jedrska elektrarna varna samo takrat, če je ni? Gospod Roj. Ne pozabite, 30 sekund imate samo. Ja, ampak on je zastavil vprašanje eh, ne v 30 sekundah, ja, ampak dobro. Postopkovno vprašanje, ja, kaj menim. Osebno stališče se je seveda spremenilo, ampak načeloma niti ne toliko. Ja, tako. Ampak kot sem že rekel, spremenil sem svoje stališče, rekel sem že, da bom podprl to resolucijo in eh, upam, da je ne bomo spreminjali. In to je pravzaprav veliko spremenjeno stališče primerjavi s preteklostjo morda mislite, da je to uspelo ali ne, zagovarjal sem ta pristop in še vedno mislim, da bi bilo dobro, da soglasno sprejmemo to rezolucijo. Well, now... Dobro, sedaj pa nekoliko se umirite, pa bomo nadaljevali z razpravo. Sedaj dajem za minuto besedo gospodu Lajnenu. Ja. Slišali smo, ko je govoril predsednik odbora za industrijo, raziskave in energetiko, sam pa predsedujem odboru za okolje. To naj bi bilo na nasprotnih eh, bregovih, ko govorim o jedrski varnosti, mislim, da se vsi strinjamo. Gospod Oettinger, obremenitveni testi, imate prav, to je prvi pomemben korak, ampak to ne zadostuje. Če menimo, da moramo narediti preboj, da moramo korenito spremeniti eh, svoje stališče, mislim, da je to nujno. Ravno zato potrebujemo visoko raven zaščitnih standardov na ravni Evropske unije. Potrebujemo tudi možen eh, scenarij izstopa iz jedrske energije in eh, to je scenarij, Vprašanje pa je, ali na ravni Evropske unije postrežemo s temi odgovori. Gospod Royal, tudi vi in ostali moramo narediti korak naprej. Vaši predstavniki v Berlinu so naredili veliko večji preboj kot mi, ki smo v Bruslju ali v Štrasburgu. Oni so spremenili svojo miselnost. Upam, da bomo sprejeli takšno formulacijo, kjer bomo napisali, da imamo možnost eh, scenarija ali strategije, kjer bi rekli, da jedrske energije več ne bomo uporabili v energetski mešanici. To, gospod komisar, je tudi vaš mandat. Vpraš vprašanje je, kako poiskati ustrezne rešitve in kako nadomestiti jedrsko tehnologijo. Hvala lepa, gospod Lajnen. Za minuto in pol, gospod Antonijo Kančjan. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospod komisar, gospod minister. Mislim, da moramo izraziti svoje sožalje vsem, ki tistim, ki jih je prizadetla katastrofa na Japo Japonskem, kajti situacija je zelo, zelo zaskrbljujoča. In mislim, da je dožnost politikov v tem, da ne panicirajo, ampak da zauzamejo racionalno stališče in da celovito ocenijo dejstva. In mislim, da sta tu dve pomembni stvari, ki jo moramo imeti pred Eh, očmi. Imamo samo eno zemljo in eh, nemogoče je postaviti meje, ki bi nas zaščitili pred eh, takimi težavami. Druga stvar, vedno moramo Eh, zagovarjati in spodbujati trajnostne načine razvoja. Trajnostni razvoj pa ima tri komponente, ki jih je treba upoštevati, in sicer gospodarsko, okoljsko in socialno komponento. Če bomo znali to združiti, mislim, da bomo šli v pravi smeri. Ta resolucija, ki je pred nami, eh, je resolucija, ki jo v celoti podpiram. To je tudi plot širokega konsenza in menim, da je sedaj napočil eh, trenutek, da prevzamemo svoje odgovornosti glede inšpekcije, eh, nadzorov, eh, tako da bomo lahko zagotovili varnejšo sedanjost in prihodnost. Določene parametre moramo spoštovati, ravno tako pa se moramo truditi doseči za večjo energetsko učinkovitost tudi obnovljivih virov energije. Spodbujati moramo tudi kulturo raziskovanja in eh, inovacij na tem področju. Hvala lepa. Predsedstvo so obvestili, da je eh, danes rojstni dan gospoda Lajnena. Eh, vse najboljše za rojstni dan, gospod Lajnen. Sedaj pa dajem besedo za minuto gospe Hercog. Najlepša hvala. E, gospod e, komisar, gospod predsedujoči, jedrska energija ima človeški izraz in zato moramo e, pripraviti ustrez, ustrezno zakonodajo, to je vse delo ljudi vendar pa moramo istočasno širiti znanje in uporabljati to znanje. In to tako pri delovanju jedrskih elektran, kakor tudi takrat, ko te eh, elektrane zapiramo. Strinjam se z izvajanjem stresnih testov, ravno tako se strinjam tudi s tem, da, mo, da moramo uporabiti eh, izkušnje iz direktive o jedrski varnosti. Eh, tudi eh, zato, da pomirimo prebivalstvo. In zato moramo narediti vse, da bodo nacionalni organi eh, lahko posredovali takrat, kaj je treba. Strinjam se tudi s tem, da moramo ustrezno poskrbeti za jedrske odpadke. Ne glede na to, kakšno odločitev bomo sprejeli, moramo eh, vedeti, da morajo vsi evropejci imeti dostop do eh, električne energije. Hvala lepa, gospod Franko, minuta in pol. Gospod eh, predsedojoči, gospod komisar, kolegice in kolegi, govorimo o varnosti jedrske energije, ampak ne gre za to, da bi postavljali pod vprašanje civilno uporabo jedrske energije, kajti ta je bistvenega pomena tudi v okviru boja proti učinkom Eh, emisij CO2. In eh, pobuda, da se izvedejo stresni testi na vseh naših eh, elektrarnah, je prvi razumni korak, ki je v skladu tudi s pričakovanji evropskih državljanov. Te teste je treba izvesti na podlagi skupnega pristopa in skupnih kriterijev, metodologija pa mora biti zaupana Evropski skupini eh, organov za jedrsko varnost. Sosednje države Evropske unije bi morale tudi sprejeti izvedbo teh testov, upoštevajoč, da gre v tem primeru za čezmejna tveganja. Poleg teh testov pa mora Evropska unija narediti več za harmonizacijo mednarodnih standardov in sicer na najvišji možni ravni. V G20 in v Mednarodni agenciji za jedrsko energijo na podlagi ciljev Eh, cilja, da združimo regulatorje Zahodne Evrope, ko gre za nove reaktorje. Znotraj EU pa moramo spodbujati in intenzivirati sodelovanje med nacionalnimi organi odgovornimi za varnost. Evropska unija mora biti model tako na področju boljših pravil, kako tudi na področju solidarnosti. Kar zadeva take katastrofe. Eh, če bi ustvarili evropsko silo civilne zaščite, se mi to zdi sedaj najbolj pravi trenutek. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Van Brent za eno minuto. Voor of tegen kernenergie um, ehm, gaat door verschillende fracties. Toch begrijp ik niet. Najlepša hvala ko govorim o energetskih vprašanjih, eh, to je vprašanje, ki zadeva vse politične skupine, ampak preseneča me, da vsi niste doumeli, zakaj gre. Zgodilo se je nekaj, česar si nismo mogli predstavljati. To je katastrofa, ki bi se lahko zgodila tudi v Evropski uniji. Stopnja ničelnega tveganja ne obstaja, kar pomeni, da moramo sprijeti eh, tri ukrepe. Najprej obremenitveni testi, omenil jih je tudi gospod komisar. Potrebujemo pregledan eh, postopek in mislim, da tukaj moramo poskrbeti poskrbeti tudi eh, za to, eh, da se nekaj iz teh zgodb naučimo. Kar pomeni, eh, da se moramo jedrskim elektrarnam odpovedati. Ne gre za to, da imamo opravka z jedrskimi elektrarnami, ki smo jih zgradili pred 30, 40 ali 50 leti. Gre za daljnosežen problem, ali bomo konstruirali jedrske elektrarne elektrarne ali ne. Zdaj razmišljamo tudi o tem, razmišljamo o novih reaktorjih, ampak mislim, da je edini izhod obnovljivi veri energije in tukaj mislim, da moramo doseči soglasje na ravni parlamenta. Najlepša hvala, gospod Van Brent, sedaj pa gospod Sonik za minuto in pol. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. 26 aprila bo minilo 25 let od katastrofe v Černobilu. To je najbolj resna jedrska nesreča. Sedaj se spominjamo žrtov. Istočasno pa se spominjam teh dogodkov v Černobilu in dovolite mi, da izrazim eh, svoje eh, sočutje eh, s prebivalci Japonske. Tudi oni se soočajo s posledicami jedrske katastrofe. Cezium ima razpolovno dobo 30 let, kar pomeni, da v Černobilu imajo še vedno kontaminirano hrano. V Livni imajo še vedno težave, kar pomeni, da sveže ribe, sveže sadje in sveže zelenjava so še vedno kontaminirani. To so podatki Greenpeacea. Raven kontaminiranosti pa je še vedno vsaj 30 km od eh, Černobila. 165 reaktorjev imamo v Evropski uniji, nekateri so na meji Evropske unije s tretjimi državami, recimo v Ukrajini, v Bastatinu bodo zgradili novo jedrsko elektrarno, ne vemo, kakšne varnostne standarde bodo uveljavili v teh novih obratih. Ne glede na raven standardov, ne glede na obremenitvene teste, ki jih eh, bomo sprejeli. Govornik je bil prekinjen. Prosim vas, da upočasnite svoje podajanje, gospod Sonik, pravi predsedujoči. Povtuže, že pri granicah Unije Evropske so v tej hvili instalirali. Dovolite mi, da ponovim. Rusija in eh, Belorusija se v tem trenutku ukvarjata z gradnjo novih jedrskih objektov, ki so na meji z Evropsko unijo. Mislim, da ne bi bilo dobro, da odkupujemo električne energije iz teh obratov, če ti obrati ne bodo podvrženi istim obrnitvenim testom, ki smo jih uveljavili na ravni Evropske unije. Gospod Enčil, za minuto. Najlepša hvala. Gospod predsedojoči, v prvi vrsti mi dovolite, eh, da izrazim svoje sočutje. Mislim, da je nujno, da sedaj japonsko prebivalstvo podpremo. Katastrofa v Fukushimi je tudi pokazala, da jedrska energija ni dovolj varna. Ravno zato moramo temu področju posvetiti veliko večjo pozornost. Mislim, da obremenitveni testi so bistvenega pomena za jedrsko jedrske elektrarne in eh, to mora postati zavezojoč pristop. Moramo pa se izogniti preveč čustvenim razpravam, to je past. Ne glede na to, ali se bomo dokončno povedali jedrski energiji ali ne, se moramo v prvi vrsti osredotočiti na uravnoteženo energetsko mešanico, ki pa je v pristojnosti držav članic. Evropska unija pa mora poskrbeti zgolj za to, da uveljavi evropske norme, ki jih bomo sprejeli in spoštovali. Ostale odločitve bodo sprejete na nacionalni ravni. Ko govorimo o energetski mešanici, pa potrebujemo tudi znanstveno objektivnost in to je podlaga za naše razprave. Hvala za minuto in pol, gospod Karins. Najlepša hvala. Spoštovani gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Jedrska energija predstavlja približno eno tretjino v energetski mešanici. Če kratkoročno želimo nadomestiti ta vir energije, imamo dve alternativi na voljo. Ali bomo izboljšali izkoristek zemljskega plina ali pa premoga. Obe alternativi sta obremenjeni z določenimi težavami kot veste, premog eh, pripomore k emisiji CO2. Rusija pa je izvoznica zemljskega plina, kar pomeni, da moramo najprej v tem trenutku zagotoviti raven varnosti. Ampak kolegice in kolegi, ne bo dovolj, da bomo sprejeli norme samo na evropski ravni, ne na zadnje v naši sosedski, v Rusiji, v Belorusiji se v tem trenutku spremajo dodatni ukrepi na tem področju. Jedrska tehnologija in energija se razvija. In oni ne poslušajo naših razprav. Tako da visoko raven standardov moramo zagotoviti na globalni ravni, ne zgolj v Evropski uniji. To sem velja za našo neposredno soseščino, torej Rusijo in Belorusijo. Potem, kratkoročno, v Evropi lahko krepimo našo politiko o energetski učinkovitosti. Lahko vrčujemo z energetskimi veri, lahko zagotovimo tudi to, da se uporabljajo obnovljivi veri energije, recimo eh, biomasa, sonce, veter in tudi kratkoročno moramo sprejeti ukrepe, s katerimi bomo varčevali za energijo. Veterna energija, sonce energija, biomasa, vsi to so energenti, ki bodo zmanjšali našo odvisnost od uvozenih virov energije, pa tudi od jedrske energije. Gospod Pirilo. Grazie, presidente. Le notizie. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Ko smo prisluhnili eh, novicam iz Fukushime, smo videli, eh, da smo lahko vse bolj zaskrbljeni. To je preseglo našo toleranco in ne vemo, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Potrebujemo jasne in transparentne izsledke. Potrebujemo obremenitvene teste v vseh obratih eh, ki še delujejo. Poleg tega pa moramo biti dovolj pogumni in eh, moramo zahtevati tudi, da se te elektrarne zaprejo. Potrebujemo višjo raven varnostnih standardov, ne smemo razmišljati o gradnji novih jedrskih objektov. Zdi se mi, da bi bilo dobro, če bi rekli ne jedrske energiji, ker če pride do katastrof, potem eh, so eh, te katastrofe nepovratne in ne moremo zadovoljivo zaeziti negativnih posledic. Osredotočiti se moramo na energetsko učinkovitost, na proizvodnjo električne energije in upoštevati moramo obnovljive vire energije. V te projekte moramo vlagati. To je razprava v katero moramo pritegniti tudi lokalne organe in druge. Gospa Jordan, si se zanim tem pa. S kolegi, ki so dejali, da bi morali poskrbeti za zagotavljanje jedrske varnosti na evropskem nivoju ampak dragi kolegi pri tem bi morali upoštevati da je varnostna kultura zelo širok pojem ki vključuje tako varno jedrsko tehnologijo kot tudi zagotavljanje ustreznih finančnih virov človeških virov ustrezne varnostne standarde ter močne in neodvisne nadzorne organe. vse to bi po mojem mnenju morali vsebovati tudi ti evropski varnostni standardi pri tem ne gre za nezaupanje do obstoječih inštitucij ampak za to da tudi na institucionalnem nivoju zagotovimo tudi v prihodnosti najvišjo možno varnost spoštovani gospod komisar dejali ste da države članice za to niso zainteresirane ampak kdo pa so države članice? če vprašamo naše državljane in takšna javna mnenja so že bila izvedena potem boste videli da ti so pripravljeni na to da se del pristojnosti prenese tudi na evropski nivo moram pa jasno povedati da sem proti zapiranju jedrskih elektrarn zaradi političnih razlogov. na japonskem deluje več jedrskih elektrarn in ena med njimi je doživela to hudo jedrsko nesrečo preden bomo eh, sprejeli razne ukrepe moramo imeti argumente in strokovne osnove zato bomo morali razpolagati s strokovnimi analizami tega kaj se je dogajalo v fukušimi eh, da bomo sploh vedeli kaj so bili tisti resnični razlogi za jedrsko nesrečo in za eh, poškodbe sredice. ob koncu pa naj omenim da smo globoko v postopku sprejemanja direktive o radioaktivnih odpadkih in da bomo tu lahko pokazali svojo resnost. Hvala. La señora Alfano le ha sacado tarjeta azul. ¿Está de acuerdo? A ver, señora Alfano, tiene la palabra. Modra kartica, ali boste sprejeli to vprašanje? Ja, izvolite. Grazie, presidente. Volevo chiedere alla collega se... Najlepša hvala. Zanima me naslednje. Na tisoče eh, mrtvih nas bi moralo spodbuditi k temu, eh, da bi spremenili svojo miselnost. Eh, mislim, da je to jasna podlaga, ki kaže, da so jedrske elektrarne nevarne že same po sebi. Kaj pa menite o teh tisočih smrtnih žrtev? Ali je to vplivalo na spremenjeno stališče? Gospa Merkis? Uh, uh, Spoštovana kolegica, koliko jedrskih obratov bi moralo doživeti podobno katastrofo, preden boste rekli, da je dovolj. Govorili ste samo o eni, o eni jedrski elektrarni na japonskem, ki je bila prizadeta. Jedrska elektrarna ni bila samo ena, kar za šest jedrskih elektrarn je šlo, ampak koliko nesreč bi bilo dovolj, da bi vi spremenili svoje mnenje. Come on. Eh, eh? Eh, um, danes bomo tukaj do poznih ur. Ja, ali bi lahko za zdaj zastavil vprašanje namesto postopka Catch the Eye? V Krškem, v vaši državi, je ena jedrska elektrarna in uh, Določeni so kritični, kar je na potresnem območju. Ali ste pripravljeni potem saj zagovarjati ta pristop, da bo to ena izmed prvih jedrskih elektrarn, ki bo podvržena temu obremenitveni testu, da bi tukaj upoštevali objektivne testne standarde, tako da bodo državljani pomirjeni, da bodo vedeli, da dejansko v tej elektrarni, kljub temu, da na potresnem območju ni nevarnosti oziroma vsaj ni neposredne nevarnosti in da zadeve lahko izboljšamo, če bomo to jedrsko elektrarno še vedno imeli v obratovanju. Gospa Jordan Cizel, izvolite. Ja, hvala lepa. Eh, na japonskem je res na tisoče žrtev in jaz globoko osebno sočustvujem z njimi in mislim da tudi eh, s strani evropske unije moramo nuditi vso možno pomoč sem pa proti temu da se te žrtve zlorablja za nek boj proti uporabi jedrske energije ki je ideološki zato sem dejala da moramo analizirati vzroke ki so pripeljali do te jedrske nesreče ugotoviti ali so možni sploh v evropi in kako se jim lahko izognemo in prosim da ne mešamo žrtev žrtev naravne nesreče žrtev potresa in cunamija s potencialnimi eh, seveda žrtvami jedrske nesreče to je odgovor na eno vprašanje drugo vprašanje koliko eh, nesreč v jedrskih elektrarnah smem naprej koliko nesreč je zame dovolj omenila sem eno elektrarno ki ima več reaktorjev ena elektrarna z več reaktorji vemo da je na japonskem več elektrarn jaz mislim da je treba vsako elektrarno oziroma vsako nesrečo jemati zelo resno ne koliko vsako nesrečo in ne samo nesrečo ampak tudi dogodke ki so um, um, ocenjeni kot manj kot nesreča iz vsakega takega dogodka se moramo nekaj naučiti prav ta primer pa nam kaže da na eni nesreči ne moremo reči da je vse narobe najbardziej jadarska tehnologija nesprejemljiva. Eh, na eno vprašanje še nisem odgovorila tri vprašanja so bila. krško lahko? naša država je bila podvržena tudi pregledu varnosti eh, jedrske elektrarne in takrat tudi s strani avstrije ki je bila zelo aktivna so bili opravljeni dodatni testi potresne varnosti bile so opravljene tudi dodatne modifikacije na elektrarni in to je pravzaprav eh, kontinuirana praksa in jaz sem prepričana da eh, bomo vsi v sloveniji se strinjali s tem da se tudi pri nas seveda takoj opravi takšen obremenitveni test ker smo pa mala jedrska država smo navajeni da imamo relativno več mednarodnih pregledov kot sicer druge jedrske elektrarne v večjih državah. najlepša hvala za minuto in pol gospod zeber. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Tudi sam prihajam iz Avstrije in ko govorimo o kršku, lahko povem, da to zadeva vse nas. Upam, eh, da bomo res držali to obljubo, ki jo je sedaj dala kolegica Jordan Cizel. Ampak sedaj eh, je v ospredju japonska zgodba, zato izražam sočutje eh, do japonskega prebivalstva. Mislim pa, da se kar nekaj moramo naučiti iz te krize. Temeljito moramo razmisliti na ravni Evropske unije, eh, kako potegniti ustrezne nauke in kaj je ta kratkoročni nauk. Zagotoviti moramo varnost, zvišati moramo raven varnosti pri evropskih reaktorjev. Pa dodaten nauk, ko govorimo o civilni zaščiti na evropski ravni, ta koncept moramo uveljaviti na čezmejni ravni in mislim, da moramo tukaj medsebojno sodelovati. Dolgoročno pa bi morali tudi pripraviti začasno možnost eh, oziroma dolgoročno možnost neuporabe jedrske energije. Verjetno eh, pravzaprav je ta jedrska energija preveč nevarna, dolgoročne posledice so zelo jasne. Ko govorimo o ELS, vidite, da tukaj ni soglasja, ampak eh, ko govorimo o tej znameniti varnosti, mislim, da te varnosti ne moremo zagotoviti, ko govorimo o jedrski energiji. Uh, pri obremenitvenih testih eh, kumuliramo različna tveganja, ampak eh, če tukaj ne bomo imeli eh, dobrega pristopa, nikoli ne bomo imeli opravka z realističnimi rezultati, ker težko bi lahko predvideli cunami, težko lahko predvidimo vse spremenljivke, ampak potresno območje, to nedvomno, je resen problem tudi za Evropo. Gracias. Najlepša hvala. Za minuto in pol pa bo sedaj spregovoril gospod Marinesku. E, e, torej- Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Najprej mi dovolite, da sem nekoliko zaprepaden. Namreč e, Japonci so se morali soočiti z izredno situacijo, ampak lahko jih samo pohvalimo, ker se ko so se ustrezno dobro odzvali. Mislim pa, da ko govorimo o jedrski energiji, potrebujemo ornotežen pristop. Poštevati moramo gospodarske subjekte, varnost državljanov, pa tudi podnebne spremembe. Ko govorim o prihodnji evropski politiki, mislim, da tukaj moramo zagotoviti uravnoteženost med tradicionalnimi energetskimi viri, jedrsko energijo in obnovljivimi viri energije. Zato potrebujemo znanstvene dokaze, vlagati moramo v raziskave, potrebujemo učinkovito tehnologijo. To moramo podpreti s konkretnimi finančnimi sredstvi, potrebujemo nove energente in mislim, da je to nujno, predvsem, ko govorim o južnem koridorju. Potem moramo spodbuditi raziskave za nove tehnologije zmanjšati moramo raven emisij CO2. Direktiva o jedrski varnosti mora biti deležna temeljite prenove. Obremenitveni testi, o tem je govoril tudi gospod komisar, so nujni. Pri merilih moramo biti zelo temeljiti in upoštevati moramo vse vidike. Upoštevati moramo recimo potresno območje, lokacijo, obremenitvene teste moramo vključiti tudi v prenovljeno različico direktive. Biti mora jasno, da tisti, eh, ki ne opravi obremenitvenega testa, ne more več obratovati. Potrebujemo evropski pristop. tudi pri ravnanju z odpadki in odlagališči. in še vedno moramo zagotoviti varnost, tako da bodo državljanke in državljani še, pej, še naprej zaupali tej energiji. Very... Lahko povem, da smo imeli res zelo burno razpravo, veliko modrih kartonov eh, ste posredovali, bil sem več kot velikodušen pri upravljanju časa, ravno zato ne moram dati besedo kar 34 govornikom, ki so se prijavili tako da bom upošteval svoje pristojnosti. Upam, eh, da boste to upoštevali. Dal bom dva, dve besed, dve, dva govornika za ELS, dva za socialiste, dva za zelene, enega za EFD oziroma enega za liberalce, se pravičuje predsedojoči, enega za EFD in potem še enega za neodvisne poslance. Gospa Andrikjene je prva. Hvala, gospod predsedujoči. Naj se na kratko odzovem na jedrske elektrarne v tretjih državah, ki so blizu evropskih meja. Danes smo slišali o dveh konkretnih eh, projektih. Eh, Kaliningrad je eno območje v Ruski federaciji, ki je pravzaprav obkroženo z Litvo, Polsko in Baltskim morjem. Potem pa še beloruska jedrska elektrarna, kjer načrtujejo uh, da bodo to postavili samo 20 km od meje z Litvo. V svet je opazoval, kaj se dogaja v Fukushimi. To so dramatični dogodki. 15. marca in rusko podjetje Rosatom sta takrat podpisala sporazum. Rosatom bo moral dokončati izgradnjo jedrske elektrarne v Belorusiji do leta 2018. Šest milijard eh, bo Rusija namenila Belorusiji za financiranje omenjenega projekta. Beloruske oblasti so bile zelo kljubovalne, niso ustrezno obvestile sosednje države o stanju projekta. Ta projekt pa to jasno kaže, tudi krši konvencijo o, pres o okoljski presoji vplivo. Hvala. Gospa Tikau salut decizija komisije da supune la teste de Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Podpiram pristop komisije, ki pravi, da potrebujemo obremenitvene teste na ravni Evropske unije. Mislim, da moramo tukaj imeti eh, skupna merila in eh, tako bomo zagotovili raven varnosti v Evropski uniji. 163 jedrskih objektov imamo odgovorna so za 30 odstotkov energije v Evropski uniji. Vendar pa jedrska varnost je odgovornost vseh nas. Ravno zato moramo sprejeti rezolucijo, kjer bomo uveljavili ta varnosten pristop. Zato pa potrebujemo dovolj finančnih sredstev, ki jih mora odobriti svet. Ko pa govorim o obremenitvenih testih, pripraviti moramo konkretne standarde za prihodnjo jedrsko politiko. Jasno je, da bodo stroški višji. Evropska unija mora uložiti v projekte energetske učinkovitosti do te prehodne faze, ko bomo dokončno imeli 100-odstotno energetsko mešanico in bomo to poštevali tudi v prevozu. Gospa Jetenmeki. Hyvä asia, että EU haluaa jäsenmaissaan ja naapurustossa stressitestit. Najlepša hvala zelo dobro razumem, da Evropska unija želi izvajati obremenitvene teste, ampak eh, ti testi ne bodo zadostovali. Zakaj? Ker so prostovoljni. Evropska unija ni pripravila skupnih standardov, Evropska unija pa bi te skupne standarde potrebovala. Obremenitvene teste morajo izvajati neodvisni organi. Ne morem verjeti, da nacionalni regulatorji eh, bodo priznali, da niso bili uspešni, da niso odkrili pomankljivosti v njihovi državi. In mislim, da moramo imeti jasne standarde in neodvisne preglede. Najlepša hvala. Gospa Rivasi monsieur le président je voudrais. hvala gospod predsedujoči rada bi spomnila kolege da nesreča v fukušimi še zdavnaj ni zaključena in da ne vemo kakšna so še dodatna tveganja imam pa vprašanje za gospoda otingerja in sicer izvajanje teh eh, obremenitvenih testov kot eh, je povedalo že nekaj predgovornikov kako boste zagotovili da bo upoštevanih eh, veliko teh različnih novih kriterijev in kako boste vedeli, da jih bo vsaka od držav članic, ki ima jedrske reaktorje, zares izvajala. Kaj storiti recimo v primeru držav, ki odklanjajo obisk jedrskih strokovnjakov, ker če neka država nadzira svoje reaktorje, potem ne vem, kako boste vi prišli tja in izvajali svoje preizkuse. Vsaka država ima svoje urade, ki nadzirajo jedrsko varnost. Potem je pa tu še vprašanje sosednjih držav, naprimer, ko ste preomenjali Armenijo, Belorusijo in tako naprej. Seveda je dobro, da vas mi podpremo pri tem, gospod komisar, kot parlament, ampak ne vem, kako bomo to v praksi storili. Namreč imamo dejansko odgovornost v zvezi z jedrskimi elektrarnami in zato predlagam, da komisija predloži neko pobudo, kako bi se tega dejansko lotili za izboljšanje jedrske varnosti. Hvala lepa. Gospod Paski ima besedo. Hvala lepa gospod predsedujoči. Škoda, ki jo je izjemna naravna nesreča povzročila na jedrskem reaktorju, na elektrarju Fukushimi, je samo upozorila na to, kako pomembna je za nas vse jedrska varnost. Zato je tudi dobro in smotrno, da se je Evropska komisija takoj odzvala s predlogi ukrepov in da s tem upozorila tudi državljane na pomen varnosti jedrskih instalacij. Dejstvo je, da se moramo še enkrat upomniti, katerim tveganjem se je treba izogniti. In pravzaprav na predvečer objave podatkov o rezultatih pregledov mora komisija dodati še en predlog za odpravo ugotovljenih pomankljivosti vsak od operaterjev v praksi, pa na ta loni način nekako poskuša izogniti se dodatnim in obstoječim zahtevam. Gospod komisar, Evropa mora imeti odprt in jasen dialog v zvezi s prihodno uporabo jedrske energije in tudi glede obremenitvenih preizkusov. Hvala lepa. Gospa Vertman. Hvala, Hvala lepa. Kolegice in kolegi, videli smo, da je narava močnejša kot človek. To je pokazala katastrofa na Japonskem. Ko govorimo o jedrski energiji, mislim, da tiste, ki so na posrednih območjih, Po stresnih območjih ne smejo več obratovati. Obremenitveni eh, testi ne bodo preprečili drugega Černobila. Spoštovan komisar, samo eno vprašanje bi vam rada zastavila. Ali res eh, želite izpostaviti Evropsko unijo radiaciji. Mislim, da bi bilo dobro, da to direktivo sprejmemo, da moramo reči ne jedrske energiji. Danes moramo vložiti v projekte alternativnih in obnovljivih virov energije, ki ne nazadnje upoštevajo tako okolje kot tudi ljudi in ne nazadnje oblikujejo nova delovna mesta. Imamo Trensendorf, ki sedaj ne obratuje, tu ni več jedrska energija, danes je to sončna elektrarna. Guinness. Spama Guinness. Um, gospod predsedujoči ta razprava bi morala potekati o jedrski varnosti očitno pa gre veliko dlje in posega že po energetski mešanici v kombinaciji z jedrsko energijo naj vas spomnim obstoječi načrt o prihodnosti energetike in zdaj ne vem ali je koristno in primerno uporabljati besede stress test ker Recimo v Bančišu se uporablja isti termin. Sama bi predlagala ocena tveganja oziroma ocena varnosti in tako bomo bolje vedeli, zakaj gre. Safety assessment v angleščini in potem zagotoviti tudi za to, da se to izvaja na vseh jedrskih elektrarnah, tudi potem v zvezi z ravnanjem z odpadki in eh, imamo tudi primer blizu nas, eh, blizu irske meje. Nažalost, nekateri kolegi ugotavljajo, da smo zelo odvisni od jedrske energije. To vendar je jedrska varnost pomembna tudi za tiste, ki nimajo jedrskih reaktorjev na svojem ozemlju. Bodimo pošteni, odgovori na ta vprašanja nikako ne bodo lahki. Hvala. Arsenis. Besedo ima gospod Arsenis. Hristo Polikir je provedre. Ma spiri, ko spede hronja. Da, hvala, predsedujoči. 25 let smo potrebovali, da pozabimo na Černobil in mislim, da ne bomo imeli več priloko, veliko priložnosti, da se spomnimo na njo, ker imamo sedaj novo nesrečo na japonskem. Uh, vendar ne gre za to, da bi bili proti jedrski energiji ali jedrskim elektrarnam, gre za varnost naših jedrskih elektrarn in seveda hočemo ustrajati na tem, da imamo varno jedrsko energijo. Treba je zapreti vse elektrane starejše od 30 let in tisto, kar potrebujemo takoj, je neka vrsta posebnega sklada, ki bi pokrival vse te stroške povezane z jedrsko energijo. Zato moramo pogledati tudi, kakšne možnosti imamo eh, v zvezi z razvojem obnovljivih virov energije. Gospod komisar, tu je vaša odgovornost velika in rezultat naše nedejavnosti je tudi prav tako v resorju vaše odgovornosti. Hvala lepa, gospod komisar Utenger. Herr Präsident, meine verehrten. Gospod predsedojoči, poslanke in poslanci. Najprej moramo govoriti o dolgoročni energetski politiki. Na tem področju bi vas res pozval, da sodelujete pri pripravi energetskega načrta že od prvega dne. Maja bomo že govorili o teh različnih scenarijih energetskega gospodarstva na ravni Evropske unije v prihodnjih desetletjih kakšni so ti možni scenariji. Določene možnosti, ki jih imamo na voljo, upoštevati moramo vse posledice. To pa istočasno tudi pomeni, da zvišamo eh, delež obnovljivih virov energije pri proizvodnji električne energije, da je naš dolgoročni cilj 100 odstotkov. To velja tudi za omrežja, za raziskave, za vrčevanje z energetskimi viri. Vendar pa istočasno bi vas prosil tudi za to, da upoštevamo pravno podlago. To je osnova. Lizbonska pogodba je sedaj stara leto in pol. Takrat, ko smo jo sprejeli, ste bili vi bolj upeti v ta projekt, kot sem bil sam. Tukaj govorimo o obsežnih zakonodajnih pristojnosti Evropske unije, tudi na področju energetskega prava. Ampak ena izjema je obsežna in nujna. In zelo dobro vemo, kaj je ta izjema in kaj piše v tem členu. Govorimo o energetski mešanici, o energetski tehnologiji, vse to je še vedno v rokah nacionalnih parlamentov oziroma držav članic. Zdaj se lahko na dolgo in široko prepiramo o tem, ali je bil to pravilen pristop ali ne. Ampak vemo, kaj so te posledice. Tudi sedaj, ko govorimo o japonski zgodbi. In ali želimo energetski načrt, ki bo upošteval določbe iz Lizbonske pogodbe? Jasno je, da ta odločitev o dodatni evropski pristojnosti ni izvedljiva. Seveda lahko bi si želeli, da bi tudi na evropski ravni imeli možnost odločanja o energetski mešanici, ampak vemo, da v prihodnjih letih to ni možno. Energetska tehnologija, energetska mešanica je še vedno v rokah nacionalnih pristojnosti. Države članice so to dosegle. Potem pa 20 odstotkov obnovljivih verov energije, to je cilj, ki smo si ga zadali, kar pomeni, da imajo države članice tukaj veliko pristojnost. Vprašanje pa je, ali države članice res dejansko želijo doseči 20 odstotkov v energetski mešanici iz obnovljivih verov energije. To so poročila o napredku, ki jih bomo spremljali, nadzorovali, bomo te projekte. To so torej te pristojnosti. Ampak to ni samo 20 odstotkov. Ne, to je še veliko manj. Ker govorimo o prometnem območju, tukaj smo imeli samo 10 odstotkov za obnovljive vire energije, potem pa električna energija. To je sedaj pomembno področje tudi zaradi japonske zgodbe. Tukaj smo govorili o 35 odstotkih obnovljivih virov energije. Upoštevali smo biomaso, geotermalno energijo, veter, sonce. Govorili smo o 35 odstotkih na tem področju kar pomeni, da čez tri ali štiri leta bo veljalo, da bodo obnovljivi viri energije pri proizvodnji električne energije bolj pomembni, kot so premok in jedrska energija. Kar pomeni, da je to proces razvoja in upoštevati moramo ta 35 odstotni delež obnovljivih verov energije v prihodnjih letih. Ko govorim o energetskem načrtu, ne bomo govorili eh, samo o letnici 2015, eh, ampak tudi 2025, 2035. Torej, govorili bomo o naslednjih desetletjih in sedaj potrebujemo določene investicijske podlage, govorim o omrežjih, eh, določenih zmogljivostih in verjetno do leta 2030 bomo imeli pravzaprav ta odstotek 40 odstotkov ali pa tudi več. O tem se bomo morali posvetovati in države članice bodo tiste, ki bodo sprejele odločitev. Vprašanje je, kaj bo z obnovljivimi viri energije. Ali bo ta delež 40 odstotkov ali več, kar pomeni, da 60 odstotkov bo v rokah držav članic ali pa tudi manj. Potem pa je to ponovno vprašanje pristojnosti na evropski ravni. Države članice bodo tiste, ki bodo dale zagon temu procesu. Ampak brez sprememb Lizbonske pogodbe, ki pa v tem trenutku ni realistična, pomeni, da ta cilj 20, 35 odstotkov morda kasneje ali pa 40 odstotkov obnovih virov energije je jasen razvoj dogodkov, ampak še enkrat ponavljam, to je v pristojnosti držav članic. Če pa sedaj govorimo o obnovljivih virih energije, mislim, da je usporedno vedno dobro upoštevati eh, tudi države članice. Bom, upošteval bom eno državo, ki jo izjemno cenim, to je Poljska. 90 odstotkov električne energije trenutno pridobijo iz premogovnikov. To je ta energetska mešanica. Zato se mi ne zdi izvedljivo in zato bi vprašal tudi poslance, ki so tukaj iz vseh političnih skupin, kaj menijo o tej energetski mešanici Poljske. Ali mislite, da ne glede na to, kdo je na oblasti, se bo ta politika v prihodnjih desetletjih tako spremenila, da bo delež premoga nič odstotkov? Sam ne verjamem v to. Poljska pa v tem trenutku razmišlja tudi o tem, da bi imeli jedrsko energijo in tudi to bi bil pomemben delež v njihovi energetski mešanici. Gospa Harams, ja, to je vlada, ki je bila demokratično izvoljena. In mi smo Nemci, kar pa ne pomeni, da vemo vse bolje in da imamo dodatno raven znanja. Zaupam Polakom, Ja, gospod Turmes. Seveda mislimo, da kar smo Nemci, eh, diktiramo evropsko politiko, ampak mislim, da moramo zaupati v demokratične procese, tako na Polskem kot tudi v Franciji. To moramo sprijeti. Potem pa naslednja točka. Sem evropejec, eh, Nemčijo kot državljan Nemčije zelo dobro poznam, ampak istočasno podpiram demokratične eh, procese na Polskem, v Franciji in jih popolnoma spoštujem. 90 odstotkov premoga in če je to ta energetska mešanica, potem ni izvedljivo, da se bo to spremenilo na stopnjo nič. Premogovniki brez emisij CO2, to ni izvedljivo. Kdo Polsko pozna, kdo pozna Španijo ali pa Romunijo? mora ravno tako razmišljati o premogu do leta 2015. Poznati moramo dejanske razmere, poznati moramo demokratično izvoljen parlament in vlado. Ko govorim o predstavitvenih projektih, o, stel, o skladiščenju in zajemu oglika, to je nedvomno zelo pomemben projekt za energetsko gospodarstvo v prihodnjih desetletjih. In skupaj s kolegico Heidegger sva že pripravila energetski načrt. Govorili smo o ravni emisij CO2 in rekli smo, da moramo to raven emisij zajeziti. Prosim, da ne prekinjate govornika, pravi predsedujoči. Ko govorim o vprašanju jedrska energija, da ali ne, ne vem. Tudi tega ne veste tudi vi. Nekatere države članice so rekle, da bodo uveljavile moratori, da bodo začasno prekinile z jedrsko elektrarno. Nekatere države pa načrtujejo izgradnjo novih jedrskih reaktorjev, recimo Švica je dober primer. Potem pa tudi Finska. Potem so določene države, kjer ne načrtujejo novih jedrskih objektov, ki jih sploh nimajo določene države članice pa nima jedrskih objektov, pa razmišljajo o jedrskih objektih. Ravno zato je bistveno, da ne glede na to, da obstajajo določene razlike, da obstajajo različne kulture, miselnosti, da vseeno zagotovimo obremenitvene strese in da tukaj zagotovimo visoko raven standardov. To morajo sprejeti vse države članice. To je majhna podrobnost, ampak to je nekakšen skupni imenovalec, skupna podlaga, ki nam bo zagotovila varnost. To velja tako za države članice, ki imajo jedrsko energijo, proti za tiste, ki tega nimajo. Slišali smo, da ne bi bili ti organi neodvisni. Gospe in gospodje, velikokrat se zgodi, da imamo pravni nadzor in kontrolo. To velja za zdravje, za varnost, za cestno prometno varnost, to velja tudi za energetsko varnost, za industrijska podjetja v številnih sektorjih. In ta nadzor je nujen. In sam vas bom pravzaprav tukaj zavezal k temu projektu. Gospa Harams, vi ste zelo paušalno govorili o tem, da nacionalni organ za jedrsko varnost ni tisti, ki bi svoje delo ustrezno opravljal, ampak jaz potrebujem dokaze, to je samo obtožba. Pošaljna obtožba, gospa Harams, kar pomeni, da tudi ne zaupate vašemu kolegu, gospodu Tritinu. On je sedem let eh, bil okoljski minister, ampak je prihajal iz vaše politične skupine. Tako da to pomeni, da ne zaupate niti njemu. Sam zaupam tem organom stotstotno in mislim, da je naša naloga, da sodelujemo. Maja bom popolnoma pregledno pred odločitvijo pripravil osnutek, ki bo govoril o obremenitvenih testih. To me bo res eh, zanimalo, kaj mi boste predlagali, kako izboljšati ta projekt. Cilj pa je, da sedaj sprožimo ta proces, ki bo v končni fazi bil sprejet v vseh državah članicah, potrebujemo pa tudi visoko raven nadzora. To je naš cilj prvič bomo imeli obremenitvene teste in, državi, in šefi držav in vlad so rekli, da dejansko tukaj potrebujemo evropsko dodano vrednost, da potrebujemo visoko raven varnosti za vse jedrske elektrarne. In eh, to je prenova, to je nov projekt, nov razvoj dogodkov. In mislim, da mora to podpreti tudi Evropski parlament. In mislim, da bomo tako zajezili to nezaupanje in dvome, ki so se pojavili tudi danes. In ob koncu še tole. Direktiva o jedrski varnosti je bila sprejeta 2009. To sem dobil. Uveljavili naj bi jo do junija letos. Zelo jasen bom. Dovolj bi mi bilo, če bi. Pravzaprav nujno je, da jo prenovimo, ker vsebinsko ni ustrezna. Govori predvsem o formalnih pravilih, govori o določeni pristojnosti, imenuje organe, ampak kar zdeva vsebino, dejansko materijo, mislim, da ta ni zadostna. To bi vas res prosil, da usporedno z obremenitvenim testom in pregledom varnosti v drugi polovici leta upoštevate tudi mandat Evropskega sveta in da se tako vprašamo, ko bi lahko hitreje eh, sprejeli prenovljeno direktivo in ko govorimo o vsebinskih projektih eh, na področju jedrske varnosti, prosim, da tudi vi prispevate k temu projektu, ker tukaj potrebujemo evropsko dodano raven in dodano vrednost. Hvala. Now, dear, dear colleagues. Drage kolegice in kolegi, modrih kartic ne morete uporabljati za vprašanja komisarju ali svetu. Modre kartice so uporabne samo znotraj koncepta Evropskega parlamenta za vprašanja kolegom. Ni dovoljeno zastavljati tovrstnih vprašanj gospodu komisarju in predstavnikom sveta. Gospa Giri, imate besedo. Govorimo o pravilih. Presidente. Govorniki ne uporabljajo mikrofona. Gospod predsedujoči, gospod komisar, cenjene poslanke in poslanci. Kako zanimiva in živahna razprava je bila tole in prav z veseljem sem ji prisluhnila. Mačarsko predsedstvo je imelo že na začetku